kdo kako pripombo na zapisnik? Ne, potem je zapisnik sprejet. Še nekaj izjav oziroma sporočil. Najprej gospa Izabela Di Martini nas je obvestila, da se je pridružila skupini ECR. Prav tako smo dobili od.